Hello everyone. Good afternoon. Um, I... Danes sem. Začenjamo sestanek. Najprej pa vabim tolmače, da nam spregovorijo. Prosim, nadenite si slušalke. Sporočilo tolmačev. Danes stavkamo že 35 dni v znak protesta proti enostransko vedenim delovnim pogojem za tolmače strani administracije, ki so nepošteni in neravnoteženi. Žal vas obveščamo, da bomo tolmačenje, da, bomo, da bomo končali sestanek v poradno podeljenem času za konec sestanka, torej ob 17.30. Hvala lepa. Ima kdo kakšen govor k dnevnemu redu? Ne, torej je sprejet. Kar se tiče tega, da imamo zelo natrpen dnevni red pred koncem mandata, bomo odprli ja, pogajanje glede veliko dosejev, zato torej ne bomo imeli poročevalca za mnenje v Envi, tudi ne bo osnutka eh, mnenja za te doseje v Envi, bo pa to potem podano v imenu predsedujoče. In ti doseji so najprej vesoljski program Unije in Agencija za vesoljski program. Rok za priloge sprememb v NV je 25. september, potem mehanizem za reševanje pravnih in investitivnih uvir v čezmejnem kontekstu, spet 25. september, rok za priloge sprememb, potem instrument za prepistopno pogodbo, rok za priloge smo imeli 25. september, označevanje pneumatik, kar se tiče učinkovitosti porabe goriva in eh, glede drugih parametrov, tudi 25. september, rok za priloge sprememb, potem pa homologacija za motorna vezila in njihove sisteme, sestavne dele ali ločene tehnične note, ki so namenjeni tem vozilom, kar se tiče njihove splošne varnosti in kar se tiče zaščite udrežencev v prometu in ranljivih odrežencev v cestnem prometu, 26. september, rok za priloge sprememb. Potem pa instrument za sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje, rok 26. september. Naslednja točka. Spet zaradi veliko zakonodajnega dela bomo imeli izredni sestanek v Strasburu 1. oktober, to je v ponedeljek, od 19.00 do 21.00 za glasovanje glede nekaterih nujnih mnen. Osnutek dnevnega reda boste dobili še pravočasno. Prav tako pa imate od vseh tudi poročilo delegacije Envi v GD Sante v Dublinu in Grangeu na Irskem. To je bilo 4. do 6. aprila. Danes imamo tolmačenje v 21 jezikov, kot običajno pa imate na voljo doslej tudi elektronsko. Po pa sestanek tudi prenašam po spletu. Koordinatori, njihova priporočila so bili posredovani elektronsko, če ni ugovorov, lahko to sprememo. Tako, sedaj pa gremo na prvo točko. To dosje, ki sem sama poročevalka, splošni proračun Evropske unije za finančno leto 2019 je oddelki. No, nekaj besed o tem. Torej, 23. maja je komisija predlagala osnutek proračuna za 2019, šesti proračun po trenutnem večletnem finančnem okviru za 2014-2020. Sredotočimo se na rast, solidarnost in varnost celotna vsota, ki je predlagana za 2019, je 166 milijard v eh, obveznostih, to je več kot 4 odstotke več kot 2018 in 149 milijard v plačilih, spet plus 4 odstotke v primerjavi z 2018. V svojem osnutku želim izpostaviti, da bi morali storiti vse, da bi dosegli 20-odstotni cilj glede sredstev povezanih s podnebjem, kajti 20,1 odstotka vseh obveznosti je povezanih s podnebjem. Trenutni trend pa bi dal samo 19,3 odstotka za ta večetni finančni okvir. Prav tako si želimo, da bi imeli dovolj sredstev za zaščito bioraznolikosti. Kar se tiče agencij, naše pristojnosti pa je, pravim, da bi morali nameniti več finančnih in kadrovskih virov nekaterim agencijam, zato da bi lahko izpolnile svoj mandat in izvrševale svoje naloge. To bi pomagalo tudi spodbujati znanstveni pristop v njih. In na koncu naj spomnim, da pilotni projekti in pripravni sklepi morajo dobiti dovolj sredstev skozi celoten življenjski ciklus, tako da bodo lahko razvili svoj poln potencial. 33 predlogov za pilotne projekte in pripravljalne ukrepe so bili sprejeti, eh, poslani komisiji do konca aprila. Parlament je poslal kot celota 344. Poradne informacije komisije so bile eh, prejete 2. julija. Naj spomnim, da če bi ti predlogi postali del proračuna 2019, in bi bili končno autorizirani, morajo tudi biti vloženi kot proračunski predlogi spremem pred 11. julijem ob 11. Za zaključek, vse po pozno, podam mnenje o proračunu, to bo na isti dan kot predlogi spremem po Invio, zato, tako kot v zadnjih letih, bom za vsako vrstico v pristojnosti NVA skušala povrniti raven, ki je bila prej, če bo prišlo do kakšnih rezov. Toliko o mojem imenu, sedaj pa vas prosim, da spregovorite, če želite. In začenjamo z gospodom Pocem, prosim. Žal, gospe Kadnbach danes ni tukaj z nami, ker je v enem drugih odborov. Gospa Kardenbach se zahvaljuje gospe Valejan za predstavitev tega mnenja. Veseli nas, da izpostavljamo zdravstvene vprašanja in vprašanje varnosti živil. Po osnotku ni toliko naših pristojnosti, zato ker je pač prostor omejen, bomo pa seveda mi kot odbor in vi skušali dodati nekatere elemente. Prav tako podpiramo ustrezno raven financiranja z največjim finančnim okvirom za biotsko raznovrstnost. Gospa Kadenbach pravi, da je to ena ključnih prednostnih nalog, to je tesno povezano s podnebnimi spremembami. Zato prosi, da bi to bilo vključeno v našo politiko. Financiranje Nature 2000 bi moralo zagotoviti dovolj sredstva za različne projekte, prebiti pa bi morali sinergija med različnimi finančnimi viri. potem pa za proračun 2019, ne za večletni finančni okvir. Točka, ki je za me pomembna, ključno je, da bi zdravstveni program imeli kot ločeni program v naslednjem večletnem finančnem okviru. Zahtevali smo že to v našem skupnem pismu gospodu Vjotju. Tako bi spodbujali zdravje na evropski ravni. To se mi zdi pomembno tudi, kar se tiče zdravstvenih tehnologij in proti mikrobni odpornosti. Zagotoviti moramo dovolj sredstev, da bomo imeli ambiciozen načrt in dopolnevali akcije na nacionalni ravni. Kar se tiče predlogov za zviševanje proračuna, se strinja gospod Kadenbach z gospod Valjan, da bi več finančnih virov namenili kadrovskim virom, določenim agencijam, da bodo lahko izpolnjevali svoj mandat in izvrševali svoje naloge podala bo bolj podrobne predloge spremen po zvezi s tem. Rad bi se pridružil gospe Karnbach pri tem pozivu. Seveda se ne sprašujemo o sredstvih za agencije, ki upravljajo z migracijami, ampak rad bi izpostavil pomen dela tudi drugih agencij kot je EFSA, ki bo morala izvajati nove naloge, kar se tiče spremen pri zakonodaju o živirih. No, mister. Hvala lepa, sedaj pa gospod Omađi. Euh, gospod predsedujoča, hvala lepa. Hvala lepa za vaš eh, predlog, eh, ki vključuje vse, eh, vsa pomembna vprašanja naše skupine in našega odbora. In naj še enkrat izpostavim, to razhajanje med eh, proračunskimi sredstvi in pa resnostjo eh, situacije zlasti na področju eh, biotske raznolikosti. Rad bi spomnil nekaj številk. 100 odstotkov živalskih vrst v svetu izgine vsak dan. 41 odstotkov dvoživk in več kot ena četrtina sesalcev je ogrožena. V zadnjih 30 letih je izginilo zelo veliko število živali. Več kot 3000 različnih vrst je praktično izginilo, 25 800 ena od um, skoraj 90 tisoč uh, vrst um, je na rdečem seznamu, kajti ogrožene vrste so že od leta 2017. Od tega je več kot 5000 vrst resno ogroženih in 11000 ogroženih. 415 afriških slonov imamo samo danes e, in indijski e, slon, e, število indijskih slonov se je zmanjšalo na, za 50 odstotkov. Prav tako v Franciji vidimo, da je 60 odstotkov slonov, različnih eh, ptičev izginilo v zadnjih desetih letih. Če bomo nadaljevali v tem ritmu, potem leta 2050 ne bomo imeli več nobene eh, ribe, nobene školke eh, in sploh nobenih morskih sadežev, ki bi bili še na voljo za eh, komercialen ribolov. To je tragična situacija, ki zahteva ustrezen odziv in ustrezna proračunska sredstva. Če si pogledamo te simbolične programe Evropske unije, naprimer program LIFE, ki ščiti biotsko raznovrstnost, To za leto 2019 predstavlja samo nič cela tri odstotke proračuna. Mislim, da glede na to, kar sem povedal, to kaže v kolišni meri proračunski, proračunska sredstva niso zadostna. Moramo se ustrezno odzvati na uh, to resno grožno civilizaciji, ki jo predstavlja izginotje biotske raznovrstnosti. Hvala lepa, še kdo? Ne. Potem predstavniki komisije. Prosim, predstavnica komisije. From DG Envy. Iz GD Envy. Thank you very much uh, for giving me the floor. Hvala lepa. Zapisala sem si vse pomisleke, kar se tiče bioraznovrstnosti in kar se tiče dejstva, da je proračun nizek, kar se tiče tega pomembnega dela. Bom pa pisni odgovor, kar se tega tiče, podal kar se da hitro. Program LIFE je sedaj polno operabilen. Prvi projekti so bili podpisani in dogovorjeni 2014-2015, tako da polnega izvajanja tega še nimamo. Mislim pa, da je to vse, kar lahko povem zaenkrat. Hvala. Uh, hvala lepa, GD Sante, gospod Klerk. Thank you, Mrs. Chair, Declare DG. Hvala lepa nimam kaj veliko za dodati, strinjamo se z osnutkom mnenja. Najprej spostavimo, da vsaka decentralizirana regulativna agencija vsako leto komisiji poda enotni programski dokument, ki govori o prednostnih nalogah agencije za naslednja leta. In kar se tiče nas, so. Potem je katarska politika v skladu s prednostnimi nalogami agencij. Hvala. Tako, sedaj pa še glede klima gospod Van Hollenbeck, prosim. Hvala lepa, Climate Action, Gedik Climate Action. Naj torej povem nekaj o um, racionalizaciji podnebnih ukrepov. To smo prvič izvali, prvič smo imeli cilj za racionalizacijo na tem področju glede večletnega finančnega okvira. To je bilo zelo ambiciozno, 20 odstotkov, to priznavamo. Mislimo pa, da je komisija opravila predvsej dobro delo pri kataliziranju naložb na področju podnebne in energije to nam pomaga pri tem, da gremo po dobri poti, na poti k nizkoogličnemu gospodarstvu do 2050. Ne gre pa samo za implementacijo programov, je ampak tudi politik. Mislimo, da so trenutne projekcije, da bi naj dosegli 19,3 odstotka do konca naslednjega večernega finančnega okvira, da smo bili precej uspešni pri tem. Blizu cilja smo. Morda imamo celo možnost, da nam uspe, ker je leto še pred nami, 2020. In tu bomo imeli največ proračuna v trenutnem okviru. Tako da je po našem še vedno možno, da bomo dosegli 20 odstotkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa vsem, hvala lepa za vašo podporo. Rok za predloge sprememb, za mnenje in za proračunske predloge sprememb je. 11. julija ob 11. 20. augusta pa bomo glasovali v odboru in vi. Tako, s tem zaključujemo s to točko. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo. Uh, Naslednje poročilo je poročilo gospe Kabezon Rujski, pa še ni. Tako da bomo počakali par minutk. Sporočili so mi, da bo kmalo tu. Brez nje pa začeti ne moramo. shares. Hello, so uh, now we can resume. Tako, sedaj pa lahko nadaljujemo. Gre torej za predlog uredbe parlamenta in sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi direktive 2011-24-EU. E Poročevalka je gospa Cabezon Ruiz, beseda je vaša, prosim. Gracias, señora presidenta hvala. Torej, v celoti je bilo vloženih 529 predlogov sprememb in nasplošno rečeno so predlagane nekatere spremembe, ki jih bom na hitro pokomentirala, ampak vendarle v bistvu ni nekih večjih bistvenih sprememb in z mojega vidika je eh, zelo težko, da bi tukaj dosegli eh, res dogovor. Še zlasti, kar zadeva vprašanje, ali se medicinski pripomočki obvezno vključijo v področje uporabe. Nekatere skupine želijo, da se to izključi in tako smo mm, pripravili kompromisni predlog, ki ga bomo skušali ovrednotiti in kot poročevalka menim, da je pomembno, da se vsaj začne delati na tem vidiku, ampak verjetno ne moremo stvari tako ambiciozno zastaviti, kot je to zastavila komisija. Vsekakor pa se mi zdi pomembno, da začnemo v zvezi z medicinskimi pripomočki spreminjati metodologijo in um, način dela. Potem drugo, kako sprejeti dogovore na podlagi vrednotenja oziroma ocen. E, torej dve tretjini, kar je več kot enostavna večina, kot jo predlaga komisija, e, vendar ne toliko, da bi to tvorilo kvalificirano večino. No, to sta dve točki, pri katerih um, se zdi, da bo dogovor zelo težko doseči oziroma celo nemogoče. Na to členi, ki so tudi konfliktne narave, še zlasti zaradi stališča komisije in to je osmi člen, torej prostovoljnost ali obveznost in možnost vrednotenja se strani države članice, mislim, da je v nekaterih skupinah um, različen pristop zelo jasen in skušajo uvesti mandatory, obvezno, torej v državah članicah, vendar na podlagi specifičnega konteksta za posamezno državo članico, ki vpliva na ta vrednotenja. In zato tukaj uh, ta vidik še ni povsem zaključen tako da bomo skušali s svetom še priti do skupnih stališč, pri čemer pa bomo še vedno zasledovali cilj tega predloga in sicer gre za usklajevanje predvsem znanstvenih in kliničnih vidikov in zato ta mandatory v bistvu ne bi smel vplivati na cene in povračila eh, stroškov v eh, kliničnih primerih. Na to člen eh, 52, metodologija. Pomembno je, da je metodologija klinično in znanstveno osnovana in da tako zagotavlja državam članicam eh, potrebna jamstva. Pri tem vprašanju ni velikih razlik med skupinami in bomo lahko gotovo dosegli nek dogovor. In na zadnje še ena točka, pri kateri tudi ni veliko razlik pa je eh, skupina za usklajevanje dela nacionalnih agencij, ki naj bi jo vzpostavili in ki naj bi delala mm, ob upoštevanju metodologije, ki je v veljavi v državi članici in ki jo že izvajajo njene agencije. Tako da mm, gre za to, da se uporablja metodologija, ki je vzpostavljena v državah članicah na strani njihovih agencij in eh, tako da tukaj tudi ni večjih razhajanj in ne zdi se mi, da bi pri tej točki dobili strani katerekoli skupine predloge sprememb, ki bi bili povsem v nasprotju s predlogom. Tako da No, torej ta vprašanja, enostavna večina ali kvalificirana večina, torej dvotretinska, navadna večina ali dvotretinska večina, to ostaje odprto. In še drugo vprašanje, ki sem ga že prej izpostavila. Potem so tukaj še druga vprašanja, naprimer konflikt interesov in tako naprej, ampak te točke niso problematične. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročavci v senci. Najprej gospa Grostet. Eh, eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, najprej se zahvaljujem gospa, gospe Kavison Ruiz za odlično opravljeno delo in tudi za sodelovanje, v okviru katerega je bilo to delo opravljeno. Rada bi se osredotočila na glavno in sicer glede strategije, Vemo, da nekatere velike države članice v svetu ne želijo obveznega vrednotenja zdravstvenih tehnologij. To v določeni meri lahko razumemo, zlasti kar se tiče kakovosti teh eh, ocen, ampak eh, v tej fazi se mi zdi res ključno, da če se želimo izogniti podvajanju, da ohranimo eh, ta obvezen del eh, skupnih eh, ocen. Treba si je še enkrat pogledati način delovanja koordinacijske skupine, zato da bo deloval, re, delovala resnično kolegijalno, da bodo države članice obdržale nadzor in to najdemo tudi v amadmaju na to. Eh, treba je spoštovati pravilo po členu 8, kot je povedala že poročevalka, zato da vidimo, katere dodatne ocene lahko izvajamo na nacionalni ravni. Na ta način se izognemo eh, pravni negotovosti. Metodologija za eh, te ocene iz člena 22 mora biti bolj natančna ne smemo biti preveč preskriptivni, ampak vseeno lahko to metodologijo kasneje prilagodimo tudi napredku znanosti. Številni amadmaji ustrajajo pri pomembnosti dostopa do eh, informacij, dostopa do podatkov in pa preglednosti. To razumem, ampak to je treba uravnotežiti tudi z močno potrebno zaščito eh, teh eh, podatkov, kaj ti gre za zelo konkurenčen sektor. Tu govorimo o predkomercialni fazi. Na to bi izpostavila eh, še zdravila za. zdravila sirote eh, in pa za zdravstvene pripomočke. In tega ne, ocene, ki jih bomo opravili eh, glede teh zdravil in teh eh, zdravstvenih pripomočkov, pa ne sme postavljati pod vprašaj delovanje Evropske zdravstvene agencije. Glede na to, kako različni so zdravstveni sistemi in v glede na razlike, ki obstajajo pri dodani vrednosti, eh, ki eh, se ustvarja pri eh, teh zdravstvenih pripomočkih, tu moramo najti neko pravo ravnotežje po eni strani imamo lahko sistematično obvezno oceno, po drugi strani pa popolno izključitev teh zdravstvenih pripomočkov, mislim, da je treba med tema dvema skrajnostma najti ustrezno ravnotežje. Zahvaljujem se še enkrat poročevalki za njeno delo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Peha. Hvala lepa. Predsedujoča, rad bi se zahvalil poročevalki za predstavitev tega poročila, obsega in trenutnega stanja, glede tega, kaj se dogaja v odboru. Naj povem, da imamo nekatere države članice, ki niso prav pripravljene sprejemati tega. Tukaj govorimo o velikih državah članicah. Vsa ta mnenja so bila predvsej jasno predstavljena. Biti moramo tudi predvsej prožni, morda predvsej še kaj več kot prožni, kajti drugače bi lahko pomenilo, da bi se ta ambiciozni projekt, ambiciozni predlog v parlamentu v svetu spremenil v zavrnitev. Svet nas ne bi podprl ali pa bi potem to vsega vse skupaj obtičalo v birokratske mašinerije sveta. Strinjamo se, da je HTA zelo pomemben izziv. V večini držav imamo agencije, včasih celo več kot eno, ker to niso samo nacionalne inštitucije, včasih so to tudi komercialne in imajo pravico ocenjevati zdravstveno tehnologijo. In tukaj bi imel nekaj pripomp. Najprej, to je obvezojoč značaj, to je zelo težko, kaj ti obvezujoč pristop in tok pristop, kar se tiče zdravstvene tehnologije, diagnostike, preventive in tako dalje, to bi pomenilo, da potrebujemo nekakšno oceno, da potrebujemo vrednotenje teh zdravstvenih tehnologij v državah članicah. Vemo pa tudi, da so države članice neodvisne, kar se tiče vodenja zdravstvenih sistemov in sektorjev. Prav tako imamo torej države, kjer ni vse povrnjeno, imamo različne deleže povračanja, povrnitve, kar se tiče komercialnih in drugih deležev. Mislim, da bo vzroč značaj torej eden najpomembnejših vidikov tega predloga. Ne strinjam se, da bi nekateri standardi morali biti obvezujoči. In potem drugo vprašanje, vprašanje medicinskih eh, naprav. Eh, tisoče različnih tipov imamo, včasih so to celo zelo majhne eh, stvari, ki niso zapletene, ki ne dodajo prav veliko k razvoju, ampak so pa pomembne. Naprimer, imamo medicinske pripomočke, ki so radioaktivni, kar se tiče redkih bolezni, kar se tiče tumorjev, bi morda lahko tukaj imeli tudi določeno zakonodajo, z regulacijo. Je pa jasno, da je razvoj zdravstvenih tehnologij tako hiter, da tudi če bi pripravili dobre, stroge metodologije glede tega, bi potem še vseeno lahko prišli do ravni, ko bi ne zmogli uporabljati najsodobnejših tehnologij. To bi bil previden. Te pa še zadnje vprašanje, ki je zelo sporno za parlament, to je vprašanje preglednosti. Koliko preglednosti in koliko zaupnosti pa lahko imamo, da ne omenjam zdravil. Ne pozabimo, imamo tudi patentno pravo, ki je urejeno na ravni EU in to moramo vedeti celoten boj, ki ga vodimo, kar se tiče iskanja novih zdravil, protitumorskih zdravil ali zdravil sirot, za bolezni sirote, ali pa zdravila, ki so povezana s protimikrobno odpornostjo. To je zelo drago in tukaj imamo zelo dolgo obdobje zaščite patenta. In to je potem tudi vpliv na cene. Po drugi strani pa si želimo, da bi ta proces bil pregleden. Vedeti moramo čim več o določenem zdravilu ali o določenem medicinskem pripomočku. Tako da mislim, da bo iskanje te srednje poti zelo težko. Sem pa precej skeptičen, kar se tiče celotnega predloga. Je pa še nekaj manevrskega prostora in upam, da bomo uspeli najti nekatere kompromise, ki nam bodo omogočili potem oblikovati besedilo, ki bo spremljivo tako za parlament, morda ne bo tako ambiciozno, kot smo pričakovali, pa tudi za svet. Kaj ti države članice bodo gotovo imele pomisleke. In ko si preberem nekatera mnenja različnih delegacij v svetu, moram reči, da sem še bolj skeptičen. In tu bom končal. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Meissner. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki. Imeli smo že sestanek s poročevalci v Senci in to je bilo zelo prijetno, zelo izčrpno. Nismo še podali povratnih informacij, kaj smo že obravnavali, to lahko še storimo, to bomo storili. V četrtek imamo še en sestanek s poročevalci v Senci. To je zelo intenzivno delo pri zelo intenzivni temi. Veliko je že bilo izrečenega, veliko držav članic tega sploh ne želi moja politična skupina v Nemškem zvezdnem parlamentu, tako je me poklicala in dejala, mi smo proti, želimo si subsidijarnosti, želimo si, da tega ne bi obravnavali. Rekla sem, ja, to pa drugače vidim. Sveda je pomembno vedeti, kje so pristojnosti držav članic, tega ne smemo kršiti. Po drugi strani pa imamo prosto mobilnost ljudi, storitev in blaga. In mislim, da moramo poskrbeti za to, da bi poskusili poenotiti tako, ker je to smiselno in namesto 27 ali 28 različnih preiskav ali postopkov priznavanja imeli eno. Ne vsaki državi članici svojo, ampak nasplošno. Zato se mi, do, se mi zdi dobro, da imamo ta predlog. Naj pa spomnim na osmi člen. Potrebujemo prožno za države članice. Pripričana sem, da moramo skušati pri, pri, poskusiti ta predlog preoblikovati v dober rezultat v trialogu in mislim, da bodo države članice se pripravljene pogajati, če bomo imeli prožnost. Seveda, obveza, ki je prostovoljna pri zdravilih, pri neposrednih zdravilih bi morali imeti obvezo, potem pa prostovoljno, po moje, pri medicinskih pripomočkih in to je to, kar sta omenila gospod Pjeha in gospa Grostet. Tukaj smo pravkar sprejeli uredbo, ki bo se začela izvajati 2020, glede medicinskih pripomočkov in veliko zadev je že klinična, testiranje in tako dalje. Kajti sicer bi tukaj imeli dvojno delo. To je eden od razlogov, zakaj bi to naj izpustili. Drugi, še pa posebno pri medicinskih pripomočkih, pa državčanice, ki to tako ali tako že počnejo, ti pripomočki predstavljajo en odstotek poleg HTA. HTA bi naj bil torej pristojen tudi za oblikovanje cen. V državah članicah pa se to spoh ne uporablja za sredstvo dosege tega cilja. Ali bomo resno ustvarjali dvojno delo? Dobro je, da se izmenjavamo, ampak po mojem mnenju bi to moralo biti na prostovoljni podlagi. Potem pa tako ali tako za ta HTA, tako nimamo veliko verov na evropske ravni. Osredotočiti se moramo na to, kar je resnično najpomembnejše in kjer je resnično možno, da to redimo bolje kot države članice. Pri uh, starih stvareh pa sem za prostovoljno izmenjavo, ne pa za obvezo. Potem pa še nekaj drugih elementov, ki se mi zdijo dobri. Naprimer, vloga komisije v tem primeru je nekoliko omejena, torej samo koordinira. Mislim, da imamo tukaj podobno mnenje, kajti zdi se nam pomembno, da pridejo do besede drugi strokovnjaki pri platformi komisije zainteresiranih strani, pa mislim, da moramo o tem še spregovoriti. To se mi zdi, zdi nekoliko neravnoteženo. Dobro je, da imamo nevladne organizacije, seveda tudi društva bolnikov, ampak resnično potrebujemo organizacije potrošnikov, o tem se lahko še pogovorimo. Po drugi strani pa je tako, da je pri strokovnjakih vedno pomembno, da so kar se da neutralni, da nimajo na skriže interesov. Da pa to izključimo istočasno imamo strokovnjake, to je meno področje, se moramo zelo potruditi. Videli smo že pri medicinskih pripomočkih, če prihajate iz industrije ali raziskav, potem moramo zagotoviti, da imamo vsaj ekspertizo. In mislim, da moramo o tem vse še pogovoriti. Potem pa še dve točki. Preglednost, o tem sem že govorila, to se mi zdi nasplošno vedno pomembno, ampak tukaj moramo vedeti, kje so čutljivi podatki, ki jih naj ne bi objavljali, kako lahko ščitimo podatke bolnikov, to je vidik, ki ga ne smemo zanemarjati. Na splošno pa mislim, da je to, kar zveni tehnično, zelo dobro za ljudi v Evropi. Mislim, da bomo dobro sodelovali in pripričana sem, da bomo našli konec koncev dobre kompromise. Najbolj bo seveda pri medicinski pripomočki dali neobvezujoči in obseg na splošno, ampak gotovo bomo tudi tu našli rešitev. Pripričana sem. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Bolj kot smo enotni pri skupnem mnenju, bolje bomo potem tudi eh, delovali na pogajanjih. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lize. Ja, hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, poročevalka in hvala lepa, poročevalka v senci ELS, vas pa zgrostet. Naj podprem veliko elementov ki so že bili eh, nagovorjeni, pa še nekaj bolj podrobnih predlogov pri kontroverznih vprašanjih, kako bi to lahko rešili. Torej, nasplošno, mislim, da je to resnično pomemben predlog. Tudi sam vodim dialog s nacionalnimi poslanci v Nemčiji in upam, da se bo odpor v Nemčiji in drugih državah članicah, ki je bil zelo močan, nekoliko osredotočil na nekatere točke in ne bomo imeli odpora proti celotnemu predlogu, ampak bomo imeli konstruktivne predloge, kako bi preformulirali ta predlog. Ne smemo imeti podvajevanja, zato moramo kar se da veliko stvari urejati na evropski ravni. 12. člen in nadaljni dialog med Agencijo za zdravila in organih HTA. Če bomo to dobro uredili, morda bi morali to še izboljšati, potem imamo priložnost, da se bo industrija v prihodnosti bolj osredotočala na proizvode, ki imajo resnično terapevtsko prednost, ne pa tiste, ki bolnikom sploh ne pomagajo. Zato je ta dialog pomemben, že samo zato se splača imeti predlog komisije. Z veliko kolegic in kolegicami in kolegi, sem podal predloge sprememb. Prvi kompleks zadeva temo obvezujoč prostovolen. Mislim, da moramo nasplošno imeti to obvezo, zato da ne bo razdrobitve za nekoga, ki investira v določen proizvod. Je najslabše, kar se lahko zgodi, to, da ima najprej evropski postopek, potem pa še 27 nacionalnih. Torej, določena obveza mora biti. Moramo pa omogočiti utemeljen opt-out izjemo, če enostavno ne bo možno različne terapevtske standarde, ki jih države članice imajo, vključiti v evropski postopek. Če bomo torej imeli pet različnih standardov po državah članicah, mora biti možno reči, imamo drugačen standard, zato ta eh, raziskava na evropski ravni za nas ni ustrezna in zato potem moramo imeti izjemo, torej krepitev izjeme, kar se tiče predloga komisije, ne pa kar tako poljubno, seveda. Večina, s katero odloča usklajevalna skupina v predlogu komisije, imamo zapisano samo večina, nekateri, gospa Kavizon je predlagala dve tretjini, mislim, da te razpave sploh ni potrebno voditi, kajti v pogodbi že imamo za te primere čisto enostavno pravilo, kvalificirana večina, tako kot to vedno počnemo določeno število držav članic in to moramo prevzeti. To je med enostavno in dvotretinsko večino in se je že izkazalo za dobro. Ne na komisijo, o tem je že bilo govora, tega ne bom ponavljal, medicinski prepomočki, proizvodi. Mislim, da predlog komisije ni nekaj, kar vodi k cilju. Kaj ti tukaj imamo postopek, preverbe, ki pa ne vključuje te medicinske pripomočke. Tukaj imamo visoko tvegane nekatere pripomočke. In potrebujemo dodatne varovalke, če obstajajo kakšni pomisleki, zato da bomo lahko bolj podrobno pogledali, ali je to res varno. Tukaj ne gre za varnost. Tukaj gre za korist za bolnike. To je nekaj popolnoma drugega. Lahko imamo zelo nevaren proizvod, implantat, naprimer, in če pride do stranskih učinkov, potem potrebujemo postopek nadzora. In lahko se zgodi, da se tukaj sploh ne zastavi vprašanje učinkovitosti proizvoda ali to ne povzroči visokih stroškov, ker se torej tako uporablja. Po drugi strani pa lahko gre za medicinski pripomoček, kjer je vprašanje varnosti nepomembno. Imamo pa visoke stroške in moramo odgovoriti enostavno na vprašanje, če imamo te visoke stroške, ali korist za bolnika sploh obstaja. In zato teh obeh stvari ne moramo obravnavati skupaj, zato je predlog komisije zavajujoč. In zato sem podal predlog, da najprej izuzamemo medicinske pripomočke, kajti argumenti so že bili podani. HTA, države članice, upoštevanje stroškov tega sploh še ni, ampak to pa lahko potem zajamemo, ko države članice začnejo se ukvarjati s tem na nacionalni ravni. Smisel vsega tega tukaj je, da bi se izognili razdrobitvi. Če nimamo HTA za medicinske pomočke na nacionalni ravni, tudi ne bo razdrobitve. Če pa države članice začnejo razvijati lastne postopke, potem bi medicinske pripomočke za tiste države, ki imajo nacionalne postopke, lahko prevedli tudi v evropski postopek. Zelo bi bil vesel, če bi si kolegi ogledali ta predlog. Dejal sem, če pet držav članic pri medicinskih pripomočkih nekaj počne skupaj, bi to lahko potem dvignili na evropsko raven. Seveda, pripravljam se za kompromis, ampak določen pristop potrebujemo. Drugačen kot pri komisiji Francoise Gostet je dejala, da potrebujemo ravnotežen pristop, ne vsi noter ali vsi ven ampak utemeljeno osredotočeno na določene pripomočke. Zato sem podal ta predlog. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne. Dobro, potem pa ima besedo komisija. Gospa Ampeles hvala lepa. Hvala tudi poslanki Cabezon Ruiz za zelo ambiciozno poročilo, za opravljeno delo in tudi za podporo predlogu komisije. To se nam zdi zelo pomemben predlog za Evropsko komisijo in to pomeni, da nismo začeli tu z nič, leta in leta smo delali s parlamentom na teh eh, vprašanjih in to se tudi kaže v vašem odzivu na ta predlog. Prvič, glede področja uporabe in vprašanja medicinskih pripomočkov. Tu vidim, da eh, se v parlamentu razhajate glede tega, ali naj vključimo. Z, eh, Eh, medicinske pripomočke eh, in če ja, v kolikšni meri. Komisija je izvedla precej široko javno posvetovanje eh, in precejšno pozornost smo namenili tudi medicinskim pripomočkom. Pripričana sem, da smo vključili v naš predlog tudi vse prispevke industrije na področju medicinskih pripomočkov. Eh, vključili smo nekaj teh eh, pripomočkov, omogočili smo tudi eh, dokajšno porožnost in tudi različne oblike trženja. Prav tako imamo tudi ta sistem časovnega postopnega uvajanja po potrebi medicinskih pripomočkov odločili smo se, da bomo vključili medicinske pripomočke v eh, naš predlog, ampak eh, ta pristop je precej manj ambiciozen, kot je naš, ambiciozen naš pristop pri zdravilih. In to tudi odraža zaskrbljenost držav članic eh, in pa tudi dejstvo, da so nacionalni pristopi in tudi skozi HTH eh, eh, mrežo eh, precej bolj razviti v državah članicah, kot to velja za medicinske pripomočke. Moramo videti, ali je smiselno, da delamo skupaj skladno s členom 19 na prostovoljni osnovi to uredba namreč predvideva. Na to še nekaj vidikov v zvezi z prostovoljnim in obveznim pristopom. E, signal iz sveta EPSCO je bil tudi ta, da je treba razpravljati na tehnični ravni še naprej o teh vprašanjih. Namen Evropske komisije, ki je predlagala člen 8 in te vidike predloga, namen komisije je bil, da se čim bolje izkoristi naše, um, naše možnosti. Pri tem se je treba izogniti podvajanju tega, kar uh, je bilo morda že narejeno um, na podlagi sodelovanja med državami članicami. Gre tu resnično za optimizacijo verov in gospa eh, poslanka Grostet je to tudi izpostavila. Tu eh, je treba izpostaviti ehm, vlogo koordinacijske skupine, kakovosti upravljenega dela in tako dalje. Vsi te vidiki so prav tako pomembni. Pripričana sem, da lahko zagotovimo precej visoko raven zavezanosti, prav tako pa lahko tudi spoštujemo nacionalne uh, obveznosti, zlasti na področju eh, vračanja stroškov. Na to, glede preglednosti za komisijo sta preglednost in nepristranskost resnično najpomembnejša vidika tega predloga, istočasno pa moramo prepoznati tudi dejstvo, da so nekateri podatki morda zelo občutljivi in zato je treba poiskati ustrezno ravnoteže med uh, potrebo po preglednosti in pa potrebo po varstvu nekaterih podatkov. In na to še nekaj besed v zvezi z ravnotežje med um, izvedbenimi akti, usmeritvenim dokumentom uh, in pa um, končnim dokumentom, uh, glavnim dokumentom um, uh, in pa meditologije kot rečeno, tu moramo prav tako iskati ravnotežje in moramo se zavedati tudi različnih pravnih eh, statusov eh, besedila, eh, glede na to, ali bo to besedilo v normativnem delu, v izvedbenih aktih ali v usmeritvenem dokumentu nacionalni eh, strokovnjaki so tako v koordinacijski skupini kot v odborih, eh, ki delujejo v, po postopku komitologije eh, za izvedbene akte. Tu se bom ustavila. Bueno, pues, a la y a todo... Ja, torej najlepša hvala komisiji in vsem poročevalcem v Senci. Jaz bi poudarila. Tudi pritisk in komentarje, ki so prišli strani različnih držav članic, seveda razumem, da vsake spremembe, ki so tem podobne, lahko sprožijo negodovanja, ampak uh, vseeno v parlamentu pa ne razumem, uh, tega, da se države članice v bistvu zelo mm, ukvarjajo z vprašanjem izdatkov za zdravstveno skrbo in eh, subsidijarnostjo in tako naprej, ampak mislim, da je treba to res. Um, obravnavati z vidika dostopa do zdravstvenih storitev. Eh, in z tega vidika je treba in se splača obravnavati to vprašanje zdravstvenih tehnologij in države članice morajo jamčiti, da bodo pacijenti v Evropi imeli dostop do eh, najboljše tehnologije, ki v teh sistemih obstaja. In zato mislim, da moramo mm, vključiti potrebno fleksibilnost. To je eh, to, za kar se v parlamentu zauzemamo in to skušamo doseči. Zavedamo se seveda težav, ki se lahko pojavijo v trialogu, zato ravno zaradi teh zadržkov vse strani držav članic, ampak vseeno mislim, da je nujno, da to sporočilo skušamo posredovati naprej. Torej, sploh, če želimo zagotoviti ta dostop do zdravstvenih tehnologij. Uh, Eh, na ta način namreč lahko tudi prispevamo k veliko večji učinkovitosti rabe virov, ehm, tudi k raziskavam na tem področju in eh, tudi k temu, da bodo izsledki raziskav primerljivi in eh, res koristni. Ne na zadnje, mogoče samo še nekaj v zvezi z medicinskimi pripomočki. Mislim, da je res pomembno, da začnemo delati tudi na tej temi. Samo en podatek največje število primerov na tem področju zadeva dejansko medicinske pripomočke bolj kot sama zdravila. Dejstvo je, da je to področje, ki je še v sponu, ampak hkrati se kaže, da je to področje, na katerem se, ka, se veča potreba po izmenjavi podatkov in po um, usklejevanju. Tako da seveda lahko tu pripravimo tudi različne predloge, vendar pa je pomembno, da uh, skušamo ugotoviti, v katero kategorijo je dobro to umestiti, zato da bodo države članice ta predlog bolje sprejele. Tako da upamo, da bo vendarle prevladala razpoložljivost in eh, interes eh, pacijentov in da se bo to upoštevalo. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala lepa. naj vas spomnim, da bomo 13. Eh, septembra na izrednem zasedanju v eh, Štrasburgu o tem poročilu glasovali. S tem zaključujemo s to točko in nadaljevali bomo ob 15 do 5 z glasovanji. Se vidimo čez pol ure. Do takrat pa prekinjamo sejo.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 Hello everyone. Dobro, veste, da imamo samo eno glasovanje. Ali bomo glasovali? Ste v formi? Dobro, elektronsko bomo glasovali. Prosim, da vtaknete vaše kartice v naprave. In sicer glasujemo. o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih verov, prenovitev. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Ne, ne, ob obrniti moraš kartico. Te bomo šteli, te bomo šteli, brez skrbi. Konec glasovanja. Sprejeto. Z veliko večino. Čestitke, gospod Bas. Čestitke, Ekart. In s tem smo zaključili za danes. Koordinatorji se vidimo jutri ob devetih, ob desetih pa imamo sejo odbora popovdne pa imamo avstrijskega ministra, ki se nam bo pridružil, tako da prosim, da ste tu. Hvala.